Prena nadaljujemo z glasovanjem. Začenjamo pa z glasovanjem o petih predlogih resolucije o Tibetu, zlasti o samosežigih redovnic in menihov. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Glasujemo torej o celotni resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Rezultat je jasen. Resolucija je sprejeta. Naslednja točka, glasovanje o šestih predlogih resolucije o Bahrajnu. Tudi tu imamo skupni predlog resolucije. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In na koncu še primer Rafe Našit. Tudi tu bomo glasovali po imensko, gre za skupni predlog resolucije. Glasujemo o celotni resoluciji. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta z veliko večino. še par informacij v češkem jeziku. Prejel sem stališče in pojasnilo komisije glede sporazuma o ribištvu.